Imate postopkovno vprašanje? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor veste, je minil že več kot en mesec od takrat, ko smo odkrili goljufanje pri glasovanju gospe Lepenove. Kolegice in kolegi, želimo vedeti, kakšno je stanje preiskave, ki jo izvajate, še posebej kar zadeva Marcel de Grafa, ki je podpredsednik ENF-a in Nikola Bej je generalni sekretar Front National. Gospod predsednik, zanima me tudi, ali boste pripravili zaslišanje tudi za gospod Le Pen, kajti ona je sopredsednica skupine ENF. Hvala lepa. Frau Koratz. Gospa Koratza Bild. Preiskava na temo napačnega glasovanja je bila izvedena, najprej kar zadeva gospoda De Grafa. Pogovoril sem se z gospodom De Grafom. Gospod De Graf je vedel, da je bilo njegovo glasovanje ne pravilno, odločiti se moram o sankcijah. Nisem se še odločil, kakšne bodo sankcije, ampak sankcije bodo. Gospod de Graf je povedal, da priznava, da je bilo to vedenje napačno in da bo sprejel tudi sankcije. Gospod B je prav tako predmet preiskave. Gospod eh, B je bil številnih obtožen, da je glasoval v imenu Lepenove, on je rekel, da tega ni storil. Zato sem kolegice in kolege, ki so mi pisali, da so videli, da je gospod Baj glasoval na mesto gospe Lepenove, povabil na pogovor, pogovor smo imeli, tudi vi ste med temi kolegicami in kolegi, vi ste bili tudi na tem pogovoru. Vsi kolegice in kolegi, ki so bili tam, so mi zagotovili, da lahko in tudi so podpisali zapisnik, da so videli, da je gospod Baj glasoval v imenu gospe Le Pen. takoj, ko bomo to zaključili, se bom še enkrat pogovoril z gospodom Lebajem, na to pa se moram odločiti, kaj bomo storili. Štiri ali pet kolegov trdi, da je tako bilo, en kolega pa pravi, da tega ni storil. Preiskava v zvezi z gospod Lepenovo teče tako, povedalo mi je bilo, da je bila gospod Lepenova takrat v dvorani, ko naj bi gospod Baj glasoval za njo. Zato je treba ugotoviti najprej, ali je vedela ali ni vedela, da je kolega glasoval v njenem imenu. Dejstvo, da je on generalni sekretar ENF oziroma Front National, ne igra nobene vloge. Ko bo preiskava končana, bom imel za vas ustrezno sporočilo. Izvolite. Takrat sem že postavil naslednje vprašanje. Glasovanje takrat je bilo zelo tesno. Mislim, da smo imeli enako število glasov za ali proti ali en glas eh, več ali en glas manj. Zanima me, kaj se je zgodilo, ali je to vplivalo na rezultat. Kaj se bo zgodilo, če je torej večina ali manjšina bila dosežena preko goljufije. To smo preverili, ampak pri teh primerih, pri primerih, o katerih teče preiskava, ni bilo tesnega glasovanja. Takrat, ko naj bi gospod eh, B glasoval za Le Penov in takrat, ko je napačno glasoval gospod De Graf, ni prišlo do tako tesnega glasovanja, da bi lahko bil rezultat spremenjen. Če bi se to zgodilo, bi razmere res bile težke in zapletene. Izvolite, gospod Golniš. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, sem star poslanec. Moja prostata se je veča in sicer sočasno, ko se moja energija zmanjšuje. Glasovanje je takrat potekalo dve uri in pol. Mi lahko prosim poveste, kaj poslovnik dovoljuje, da bo moja politična prisotnost zagotovljena kljub fiziološkim potrebam in zahtevam. Ali naj morda svoje naravne potrebe zagotovim, medtem ko sedim na svojem stolu. 10. oktobra leta 1987 je v nacionalni skupščini mimo grede pri nas v Franciji prišlo do dogodka, ko je gospod gospa Trautmann, nekdanja socialistična poslanka, glasovala za več kot 150 poslancev iz njene skupine, ki so bili odsotni na glasovanju. In s tem je prišlo do goljufivega glasovanja v nasprotju z ustavo Francije, v nasprotju z zakonom, ki ureja glasovanje preko proksija in tudi poslovnik nacionalne skupščine je bil kršen. Hvala. Ja. Verjate, kolega. Spoštovani kolega Golniš. Postopek staranja je za vse zelo problematičen, prizadane prav vse, od glave do peta. Zato je res uredno eh, razmisliti o tem, kako bi vam lahko pomagali. Z skupinami bomo o tem spregovorili. Gospod Toerer. Herr Kollege Teurer, vor gospod Torer se odpoveduje besedi, hvala lepa, prav, potem bomo glasovali. Kar zadeva odbor za mm, davke, glasujemo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. To pomeni, da ima odbor ustrezen mandat, imenovanja pa so tudi potrjena. Sporazum med EU in Lichtensteinom. No, izvolite. Na glasovalnem seznamu naj bi dvakrat glasovali, enkrat o mandatu in enkrat o imenovanjih. Ali to drži ali ne? Gospod Butikove, glasovali smo pravilno. Druga točka je imenovanje, ki sledi glasovanju. Zato smo ravnali korektno. Dobro, poročilo Jones. Sporazum med EU in Lichtensteinom o obdavčevanju. No, to je zdaj res zelo aktualna tema. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. prejeto. Čestitam poročevalcu. Zdaj pa poročilo Metzola Keller. Predlog spremembe. Ena. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvirno besedilo. Tretjega odstavka. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Izvirno besedilo, četrti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Peti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili za vsak slučaj. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto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 deveti odstavek, tri je deli, prvi del, kdo je za, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, dvanajsti odstavek, tri je deli, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. odstavek, v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. odstavek, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 19. odstavek, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 21. odstavek, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržanje sprejeto. Prav bomo preverili, preverjamo elektronsko drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Odlično. 23. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 26, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 28, dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti Vzdržani sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, tudi to je sprejeto. 30. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je bila večina, ampak to bomo preverili. Prav, preverjamo, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 35. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa vodna navedba 4. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani. To je bilo težko videti. Preverjamo elektronsko. Drugi del torej. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava C. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava L. V dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? proti vzdržani. Sprejeto, drugi del kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, prav, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, uvodna izjava U, prvi del, kdo je za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Želite, da preverimo? Prav. Preverjamo elektronsko in glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava Q. Kdo je za? proti, vzdržani. Mislim, da bo večina enaka, ampak bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji z izglasovanimi spremembami poimensko. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa poročilo deli o trajnostni mobilnosti v mestih. Prvi odstavek, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto peti odstavek poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Osmi odstavek, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, deveti odstavek poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, deseti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, enajsti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 17. odstavek, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 18. odstavek, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. 20. odstavek poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 25. odstavek poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 27. odstavek, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, tudi to je sprejeto. 28. odstavek, dva dela, prvi del, kdo je za, oziroma poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. Izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa 32 v treh delih poimensko. Najprej prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tretji del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Zdaj pa 36. odstavek poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 30. Izvirno besedilo. Dva dela, prvi del, poimensko, kdo je za, oziroma glasujemo, konec glasovanja. sprejeto, tudi drugi del poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 44. odstavek, prvi del poimensko, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Po odstavku 45 predlog spremembe 1 poimensko. Izvolite, gospod kolegica. A, hvala. Ja sem... hvala, gospod predsednik. Predlog spremembe, o katerem bomo glasovali, je zelo pomemben predlog. Kljub vsemu, kar smo slišali o škandalu Volkswagen, ugotavljamo, da še vedno obstajajo subvencije za fosilna goriva. Dizel, dizelsko gorivo ima davčne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi gorivi. Če želimo zmanjšati uporabo vozil na tradicionalna goriva v mestih, moramo ukrepati. Mi vsi skupaj predlagamo preko tega predloga spremembe da se države članice pozove, da ukinejo javne subvencije za fosilna goriva. Hvala. Lepo prosim, umirite se. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Oprostite, ampak to ni bilo postopkovno vprašanje, to je bil političen govor. Prav gotovo bodo vodje poslanskih skupin odločali, kako bomo glasovali. To je bila politična izjava, to ni bilo postopkovno vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Ima kolege. Spoštovani kolega, gospa Deli je poročevalka in ona lahko zaprosi za besedo tudi v skladu s poslovnikom. Streng nach der Geschäftsordnung, ganz streng nach der Geschäftsordnung moram ji dati besedo po poslovniku, seveda pa ne za politično izjavo. Zato, gospa Deli, ste poslovnik izkoristili v politične namene. Zdaj pa bomo glasovali poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Wir kommen nun zu Paragraph 46. Zdaj pa odstavek 46 poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 47 poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko preverjamo ostavek 48. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 50 je odstavek, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 58 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 60 poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 62 poimensko glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. Vodna izjava K poemensko glasujemo. Konec glasovanja. 512 za, 103 proti, 6 se je vzdržalo. Uvodna izjava M. Poimensko Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava V. Prav tako poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava dvojni V v dveh delih, prvi del poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. In drugi del poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava X v treh delih, prvi del poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del poimensko, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto, tretji del, prav tako poimensko, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. In zdaj resolucija z izglasovanimi spremembami. Poimensko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Radio,